Gospod predsednik Republike Latvije, spoštovani Valdis Sattlers, v veliko veselje nam je, da vas lahko prvič pozdravimo v Evropskem parlamentu. Najprej se vam prisrčno zahvaljujem za to, da ste sprejeli vabilo Evropskega parlamenta danes na enak dan, ko praznujemo tudi deseto obletnico naše skupne valute evra. Eh, kot eh, predsednik vaše države eh, vas prosim, da nam spregovorite. In to je v vsakem pogledu premjera. Kaj ti prvič je danes omogočen ta dogodek. E, dovolite mi, da o priliki vašega obiska še enkrat opozorim na zgodovinski e, pomen leta 2004, ko je prišlo do širitve Evropske unije več kot 60 let je trajalo, da je vaša država znova postala del demokratične svobodne Evrope, da je prišlo do združitve naše celine. Danes živimo v miru, svobodi in demokraciji. Naše državljanke, državljani uživajo perspektive, o katerih so eh, naši predniki lahko samo sanjali. In eh, moramo in smemo se tega od vsega srca veseliti. Evropska unija je danes pred novimi in velikimi izzivi. E, tudi ljudje v Latviji so to zelo jasno občutili. Naprimer zaradi finančne krize, ki je prizadela tudi vašo državo, gospod predsednik. Pa tudi plinska kriza med Rusijo in e, Ukrajino. Eh, ne daje povoda za skrbenost samo Latviji. Ravno v času krize se kaže vredno članstva v Evropski uniji, ki temelji na načelu solidarnosti eh, med eh, narodi. Ravno v obdobju krize smo vsi začutili pomen skupnosti in sodelovanja med našimi državami in evropskimi institucijami. Skupaj smo močnejši, eh, skupaj eh, lahko bolje obranimo naše vrednote in interese po vsem svetu. Tudi zato si Evropski parlament eh, želi čim prejšnje uveljavitve Lizbonske pogodbe ki bo Evropski uniji dala več manivrskega prostora za obladovanje teh velikih izzivov. V tem smislu so volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale junija tega leta, izjemnega pomena. Eh, kajti eh, skupaj živeti v demokratični Evropski uniji eh, z Evropskim parlamentom, ki odloča o praktično vseh področjih, želimo nadaljevati zgodbo o uspehu evropskega projekta miru in združevanja. In za zaključek mi dovolite, da povem, da upam, Eh, da državljanke in državljani Latvije, tako kot drugi državljanice Evropske unije, uh, Eh, dobro vedo, kakšen je pomen njihovega eh, glasu, eh, kakšno možnost sooblikovanja imajo. In zato upam, da se bodo bodočih volitev v Evropski parlament številčno udeležili. Gospod predsednik, v izredno veseli nam je, da vas prosim, da sedaj spregovorite Evropskemu parlamentu. Še enkrat prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Hvala, gospod predsednik.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 Cenjeni deputat. Predsednik Evropskega parlamenta, dame in gospodje, člani tega parlamenta, naj se zahvalim Evro predsedniku Evropskega parlamenta za dobrodošljico in za povabilo, da spregovorim pred predstavniki, ki so izvoljeni strani eh, evropskih držav. Eh, Štejem si v veliko čast, da sem lahko danes tu med vami. Zadovoljen sem, da lahko spregovorim pred Evropskim parlamentom v mojem maternem jeziku, v latviščini, kajti latviščina je ena od urad, od uradnih evropskih jezikov v zadnjih petih letih. Torej, obračam se na vas v trenutku, ko uh, latvijski uh, evropski poslanci bodo kmalo zaključili svoj prvi mandat eh, v tem Evropskem parlamentu in naj izkoristim to prilož, priložnost, da se jim zahvalim za njihov prispevek. Dame in gospodje, leto 2009 je zelo pomembno leto za Latvijo v tem letu bomo praznovali peto obletnico latvijskega pristopa evropski uniji in nato torej članstvo v dveh mednarodnih organizacijah je strateškega pomena za latvijo in to je postal naš cilj takoj ko je država ponovno pridobila neodvisnost leta enaindevetdeset latvija je jasno izrazila svojo ambicijo da se pridruži evropskim organizacijam in čezatlantskim eh, gospodarskim in varnostnim neprofitnim organizacijam. Širitev demokratične družine Evrope, ki se je eh, dogodila v eh, prvem eh, delu tega stoletja, je pomenila najpomembnejšo spremembo na naši celini z ustanovitvijo tudi Evropske unije. Ta sprememba je zelo pomembna, kajti v njih so se pridružile države, ki so bile predhodno izolirane proti njihovi volji od preostale Evrope. Zgodovinsko te države so vedno spodbujale in se držale istih vrednot, na katerih je zgrajena Evropska unija. Od novembra lanskega leta je Latvija praznovala 19. 19. obletnico pridobitve svoje neodvisnosti. To je pomemben datum za Latvijo. Potrdili smo našo željo, da živimo v svobodni, neodvisni in demokratični državi. Torej, akt, s katerim smo proglasili Republiko Latvije leta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 pravi, torej vsi, vse narodnosti, ne glede na njihovo, eh, njihov izvor, naj dajo svoj prispevek. Latvija bo zagotavljala enake pravice za vse, bo demokratična država, ki jo bo vodila pravičnost, ne bo nikakršne možnosti za eh, zatiranje in nepravičnost. Zelo sem ponosen na te besede in dokazujejo, da Republika Latvija je proglasila svoje, svoje pač predanost a, eh, tem vrednotam. A, 30 let pred sprejetjem konvencije o človekovih pravicah. Latvija je vedno verjela v Evropo. Ta občutek je bil živ v mnogih letih, ko skupaj z nekaterimi drugimi srednje in eh, vzhodne evropskimi državami smo bili združeni za neko državo, ki je gledala na mnoge naše vrednote skozi popolnoma drugačno ideološko prizmo. Res je, da je obstajal mir med članicami torej eh, bivšega vzhodnega bloka, ampak to je bilo zagotovljeno s prisotnostjo eh, tankov in z zatiranjem, torej z totalitarno ideologijo eh, moramo reči, da kar je prikazano tudi v filmu Sovjetska zgodovina, kar je pač uresničil naš latvijski režister, moram reči, da pa smo želeli gledati na našo zgodovino, zato da bomo lahko gledali naprej v našo skupno prihodnost. Naj izkoristim to priložnost, da se zahvalim Evropskemu parlamentu za pisno deklaracijo, ki je bila sprejeta 22. septembra lansko leto o proglasitvi triindvajset avgusta kot datuma spominjanja žrtev stalinizma in nacizma torej ta deklaracija spominja vse evropejce na tragične dogodke v zgodovini latvije in evrope torej zdaj pa bi se rad dotaknil nedavnih dogajanj. Letos bomo praznovali peto obletnico latvijskega pristopa k Evropski uniji in NATO. Eh, v tem trenutku je pomembno si ogledati teh zadnjih pet let in kako jih je doživljala Latvija, katere so koristi, katere so dosežke in katere so cilji, ki so pred nami v naši državi. Prvič, naša prizadevanja, da se pridružimo Evropski uniji, to je spodbudilo demokracijo v latvijski družbi in nam je pomagalo, da vzpostavimo demokratične institucije. S tem, da smo se pridružili, pridružili evropskim institucijam je Latvija dokazala svoje, svoja prizadevanja, da razvija svojo prihodnost evropski identiteti in na vrednotah, ki uh, so pri srcu vsem nam, torej svoboda, demokracija, odgovornost pravna država, človekove pravice, enakost, strpnost in seveda tudi dobrobit naših državljanov. Drugič, s tem, da smo se pridružili Evropski uniji, smo bistveno izboljšali tudi naložbeno okolje v naši državi, takozvani evropski denar, tako kot ljudje popularno imenujejo evropske sklade, je spodbudilo eh, latvijsko gospodarstvo. Tretjič, zdaj eh, se imamo lahko korist od prostega pretoka ljudi in eh, hkrati smo se, se tudi privadili na prosto potovanje na območju Schengna, lahko gremo študirati, eh, potujemo, lahko oziroma zbiramo druge izkušnje v drugih evropskih državah. Četrtič, prost pretok blaga in storitev je odprl nove priložnosti za eh, poslovneže in za podjetništvo. Zdaj lahko poslovneži svobodno delujo, kajti ni več novenih carinskih pregrad, niti drugih meja. Za državo, ki ima majhno in mojhen notranji trg, je to izredno pomembno. In petič, in to je najbolj pomembno, latvijski glas je zdaj pač glas, ki ga poslušajo vsi v Evropi in evropski glas poslušajo vsi po celem svetu. Zelo pomembno je torej, da imamo tak zelo pomemben mehanizem za sodelovanje. Ta mehanizem nam omogoča, da iščemo proaktivne rešitve za take svetovne izzive, kot so podnebne spremembe, demografske spremembe, potreba po trajnosti, trajnostnem eh, eh, razvoju na področju energetike, varnosti, migracij in zato, da smo lahko kost tudi takim šokom, kot je eh, trenutna finančna kriza. Latvija ne na zadnje je, se je tudi okoristila z mnogimi političnimi gospodarskimi instrumenti, ampak je prevzela tudi veliko večjo odgovornost, kar zadeva prihodnost cele Evrope. Je naša odgovornost, ki jo nosimo do vseh evropskih državljanov. Če pogledamo na pretekle dosežke, tudi eh, moramo priznati določene napake. In sicer eh, s tem, da smo se pridružili Evropi, Eh, latvijska eh, vlada eh, sicer je morda nekoliko počivala na svojih na, na lovorikah in moramo se torej zavedati, da smo samo na začetku, ne pa na koncu tega dolgega postopka. Evropska unija ponuja velike priložnosti, ampak je odvisna od vsake države članice, da izkoristite priložnosti. Mi, Latvici, nismo izkoristili, izkoristili vseh priložnosti, celotnega potencijala, nismo vedno izkoristili kohezijskih politic na naj najboljši način in nismo niti se, se poslužili vseh finančnih možnosti. Naše finančne institucije še vedno, se še vedno učijo, kako nadaljujejo v evropskem kontekstu. Nismo bili dovolj uh, osredotočeni na pripravah eh, za vstop v euroobmočje. To, to so napake, ki so postale še toliko bolj očitne v trenutku finančne krize. To, da eh, kljub uh, vsemu temu tudi najbolj uh, trdovratni evroskeptiki so morali priznati, priznati, da pripadnost Evropski uniji je nekaj pozitivnega. Eh, mislim, da težko bi si želeli, da se povrnemo nazaj v čas, ko smo imeli carinske pregrade oziroma ko smo morali prestopiti zelo zaprte meje, zato da smo prišli v neko drugo evropsko državo. Ali bi eh, kdorkoli si želel, da imamo nove pregrade, kar zadeva eh, pretok študentov, delavcev in državljanov? Seveda ne. Tudi euroskeptiki se hitro privadijo na pozitivne plati in ne, niso več samo, eh, niso več euroskeptiki, eh, ampak samo skeptiki, dame in gospodje. Razmire na mednarodnem prizorišču so se poslavšale v zadnjih nekaj mesecih in eh, to je seveda poudarilo ulogo vlad na področju gospodarstva in financ. Doslej so se finance svobodno razvijali na mednarodnih trgih. Mislili smo, da se lahko trgi same od sebe urejejo. Prepričani smo bili, eh, da lahko eh, zaupamo finančnim trgom. Mislili smo, da se bo vse od, samo od sebe reševalo in dejansko eh, stvari so pač šle svojo pot. Eh, zdaj pa smo ugotovili, kako eh, negativni so lahko, eh, so lahko učinki in posledice za naša gospodarstva. Najslabše pa je to, da vsi ljudje, torej ljudje na ulici, trpijo zaradi negativnih posledic. To se je pokazalo ob koncu lanskega leta in to je dokazalo, da vlade morajo imeti ulogo v mednarodnih finančnih procesih. Torej, še vedno usmirjamo naša gospodarstva z očmi, ki so na pol zaprta. To je neodgovorno. Nažalost smo se prepozno prebudili, zdaj pa ugotavljamo, da naši, naša vozila, naši avtomobili so eh, pač nekako drvijo v neznano in v teh razmerah eh, moramo najti neko celostno rešitev za Evropo in za svet. Svet eh, mora. Um, <clears throat> biti deležen nekega, nekega usklajenega odziva, moramo delati na a, oblikovanju mehanizmov za nov finančni sistem. Potrebovali bomo močen sistem nadzora, kljub temu pa ne smemo usiljevati omejitev, kar zadeva a, pač svobodno inicijativo. Se pravi, da a, uravnotežen pristop je naša največja priložnost. Mi, evropske države članice, imamo prednost, da smo sposobni sposobni izvajati naše dejavnosti na usklajen način in na tak način dosegamo višjo stopnjo in bolj trajnostne rešitve. Poglejmo samo, kaj je storila komisija s tem, da je predlagala načrt za obnovo, za oživitev evropskega gospodarstva in sicer zato, da se nekako potegnemo iz tega močvirja. Zdaj pa bi rad spregovoril o nacionalnih rešitvah. Globalna a, finančna kriza je prizadela tudi posamezne države in Latvija doživlja eno z najbolj dramatičnih a, trenutkov in tudi kar zadeva oživitev lasnega gospodarstva. v tem trenutku delamo na <clears throat> notranjih spodbudah za to, da eh, stabiliziramo notranjo situacijo. To je zelo zahtevna naloga in eh, moramo preseči to krizo in to bomo uspeli samo, če bomo imeli jasno vizijo. Potrebujemo najprej kratkoročne, potem pa dolgoročne rešitve. Konec lanskega leta so se koalicijske in opozicijske stranke dogovorile za skupen pristop za akcijski načrt, ki ga je predlagala vlada. Ta dogovor zagotavlja mehanizme nadzora za uporabo posojila, ki ga je Latvija prejela. Poleg tega v tem dogovoru najdemo srednjeročne prednostne naloge za Latvijo in sicer omogočanje izvoza, zagotavljanje svobodne konkurence, drastično zmanjšanje primankljaja v tekočem računu in uvedba evra leta 2012. Pridružitev evroobmočju je postal eden najpomembnejših strateških ciljev Latvije na poti okrepitve gospodarske stabilnosti. Seveda, rad bi vedel, da Latvija ni sama, Moram reči, da tako države članice kot mednarodne institucije Latviji pomagajo in Latvija to izražanje solidarnosti zelo ceni. Dame in gospodje. Vsaka širitev je v Evropsko unijo prinesla ne le nove članice, pač pa je tudi poudarila nova vprašanja, vključno z vprašanji zonanja politike. Latvija se je vključila v Evropsko unijo takrat, ko se je začel pripravljati program Evropske soseščine in takrat je bilo sprejetih več inštrumentov. Evropska unija je sedaj postala bolj dejaven akter v svoji soseščini. Te dosežke lahko pripišemo tudi sodelovanju novih držav članic. Latvija je na evropsko sosedsko politiko vedno gledala zelo široko. Tudi v prihodnje bo Latvija igrala zelo pomembno ulogo pri opredeljevanju in izvajanju te politike. Tukaj gre za več kot zgolj za EU in sosedne države, s katerimi imamo skupno kopensko ali morsko mejo. V kontekstu te politike moramo govoriti o vlogi Evropske unije v globalnem kontekstu. Podobno misleče države in seveda tudi Latvija spodbujamo dobre odnose na vzhodu in tako se je rodilo tudi vzhodno partnerstvo, katerega cilj je prilagoditi okvir Evropske sosedske politike tako, da bi upoštevali specifične lasnosti te regije in da bi dosegli čim bolj ambiciozno uresničevanje politike EU na tem področju. Latvija pozdravlja pobude Evropske unije. Vzhodno partnerstvo mora okrepiti gospodarske in politične vezi med EU in državami te regije. Obenem pa je treba ukrepiti gospodarsko sodelovanje tudi znotraj regije. Nadaljni razvoj vzhodnega partnerstva mora temeljiti na načelu diferencijacije, kar pomeni, da bomo vsako držav, državo ocenjevali na podlagi njenih lastnih zaslug. Nekatere države želijo postati članice Evropske unije, druge države so si zastavile drugačne cilje. Naša politika bo uspešna le, če bomo sodelovali z vsemi državami v tej regiji, jim zagotavljali pomoč takrat in tam, ko je to potrebno. Naj povem, da sem dobil pozitivne povratne informacije glede širitve in poglobitve našega partnerstva, ko sem obiskal lani oktobra Kazastan, Turkmenistan in Uzbekistan. Latvija je vedno aktivno podpirala e, evropsko sosedsko politiko in bo s tem tudi nadaljevala. Želimo izboljšati tudi naše dvostranske odnose. Seveda vsaka država ima svojo zgodovino na področju odnosov z drugimi državami. Prispevek Latvije k vzhodni razsežnosti bo temeljil na zaupanju pri dvostranskih odnosih na, podlagu, na podlagi dolgotrajnih odnosov. Latvija želi svoje poznavanje situacije izkoristiti, ga ponuditi, kajti sicer se bo v naslednjih desetih letih izgubilo. V očeh vzhodnih partneric je Latvija le ena od članic EU, in nikakor ne predstavlja vhoda v EU. Vendar pa Latvija ohranja aktiven politični dialog zato, da bi spodbujala v sosednjih državah boljše poznavanje Evropske unije, njenih ciljev, ciljev evropske sosedske politike in vzhodnega partnerstva. To nam daje priložnost, da prisluhnemo našim sosedam, da slišimo, kakšna je njihova vizija glede odnosov z Evropsko unijo. Prepričan sem, da bi bilo korisno za EU, če bi vzhodno partnerstvo začelo delovati že med češkim predsedovanjem. Dame in gospodne, v prvih par dneh češkega predsedovanja je vprašanje energetske oskrbe zauzelo nove razsežnosti. Če gre za ciklične fenomene, potem je nujno, da zagotovimo večjo varnost oskrbe. In kot kaže, bo to postala stalnica na našem dnevnem redu in tema, ki bo vse bolj aktualna. Varnost oskrbe z energijo ima zelo tipične zunanje razsežnosti, kar pomeni, da na zadevo ne moremo gledati brez upoštevanja tega, kaj se dogaja drugot po svetu, kot kažejo tudi dogodki v Gruziji in Ukrajini. Do sedaj so nekatere države gledale na energetiko kot na nacionalno pristojnost, ne kot na nekaj, kar bi morali obravnavati skupaj. Vendar pa dogodki v zadnjih nekaj letih, recimo izropanje um, naravnih bogastev, prekinitve oskrbe, vse to je dalo misliti, da bi morale članice EU to obravnavati skupaj. V sedajni situaciji je glavna politična naloga ta, da zagotovimo redno, trajnostno in okolju prijazno skrbo z energijo. Povedati je treba, da je bil uspeh Evropske unije na tem področju nekoliko neuravnotežen. Ko gre za razvoj gospodarstva in okolju, prijaznih tehnologij smo si v Evropski uniji zastavili zelo ambiciozne cilje, ki jih želimo doseči. Smo šele na začetku dolge poti diverzifikacije energetskih virov za Evropsko unijo in tudi na začetku dolge poti ustanavljanja enotnega trga. Sedaj, ko je prišlo do težav pri preskrbi z ruskim plinom, so se nam odprle oči Naša odgovornost je, da sedaj izkoristimo to skupno razumevanje in ustvarimo diverzificiran in enoten evropski trg. Ne moremo si privoščiti, da bi samo opazovali, kako se naravni viri topijo kot spomladanski sneg. Vendar pa se je nemogoče lotiti tega vprašanja, ne da bi vzpostavili aktiven dialog z državami proizvajalkami. Naša odgovornost je, da izkoristimo orodja, ki jih daje na voljo EU. Naslednja pomembna naloga je, da integriramo baljski energetski trg ter skandinavski energetski trg. Integracija baljske regije je bila neuravnotežena. Videli smo, da so se krepile trgovinske in prometne povezave, energetski trg pa je stagniral. Sicer je EU dosegla veliko, komisija je dajala pobude za krepitev solidarnosti v Evropi, ki predvideva tudi mrežo medsebojnih povezav za Baltsko regijo. To je omogočilo, da so se tudi baltske države vključile v skupen evropski trg. Zelo cenim vključevanje Švedske v strateške razprave o baltski regiji regiji. Švedska bo v drugi polovici letošnjega leta v času svojega predsedovanja imela dobro priložnost, da tudi uresniči v praksi. Prepričan sem, da Evropska unija temelji na močnih regijah od sredozemlja do balskega območja. Dame in gospodje, prvotni namen evropskega projekta blaginja in varnost državljanov ostaja. Okolje, v katerem moramo doseči te cilje, pa se je spremenilo. Svetovna gospodarstva so sedaj veliko bolj povezana, kot so bila pred še pol stoletja. Sedaj so se pojavili na prizorišču novi močni akteri. Samo, če bomo dosledni, če bomo gledali dovolj daleč in če bomo enotni, lahko upamo, da ne bomo potegnili krajšega konca na področju svetovne konkurence. Zagotoviti moramo varnost in blaginjo. Samo potem bomo lahko dosegli cilje, za katere so glasovali naši državljani, ko so podprli članstvo Evropske unije. Evropski parlament je večkrat dokazal svojo sposobnost, da ponudi širšo perspektivo glede evropske prihodnosti. Zlasti je imel zelo uravnotežen pristop, ko je šlo za politiko širitve. Dinamična rast je okrepila tudi konkurenčnost širom po svetu. Ta rast je sedaj potencial, ki ga moramo izkoristiti za to, da bo čez par desetletij Evropska unija verodostojen partner za države um, Srednje in Latinske Amerike. Na vas, demokratično izvoljenih predstavnikih, je, da uresničite to odgovornost. Nikakor ne morem podariti, kako pomemben oziroma kako velik pomen ima naloga, ki jo upravljate vi. Evropski parlament bo v prihodnje igral še pomembnejšo vlogo. Zelo pomembno je, da spodbujamo enotnost in raznolikost. Še naprej moramo delati na skupnem evropskem projektu. To je delo, ki ga moramo praviti skupaj in to je naša skupna odgovornost do Evrope. Zelo pomembno je, da Evropska unija ne postane razdrobljena. Članice morajo oblikovati politike, ki ne bodo omogočali Evrope različnih hitrosti. Lizbonska pogodba je bila tudi pogosto obravnavana in obstaja pravno gledano predpogoj za to, da bo Evropska unija lahko delovala v prihodnje in okrepila svojo vlogo na mednarodnem prizorišču. Z uresničitvijo načel Lizbonske pogodbe bomo lahko v celoti izkoristili potencial nove enotne Evrope. Vendar pa bo učinek Lizbonske pogodbe v praksi odvisen od politične volje držav in inštitucij ter želje potem, da ostanemo enotni in ohranimo solidarnost. Dame in gospodje, do leta 2004 je bil cilj Latvije vstop v Evropsko unijo. Potem smo naše cilje zastavili v kontekstu evropskih ciljev. Nase ne moremo več gledati oziroma si sebe ne moremo predstavljati brez članstva Evropske, v Evropski uniji. Naše cilje lahko izpolnimo samo, če bomo upoštevali kontekst Evropske unije. Evropska unija je bila zgrajena na skupnih vrednotah, ki jih je treba krepiti. Samo odkrita javna razprava lahko prinese skupne vrednote, Samo skupaj se lahko dogovorimo o novih vrednotah, ki jih bomo dodali tistim, ki že predstavljajo podlago Evropske unije. To je naloga za vse politike, še zlasti za voditelje Evrope, namreč da spodbujajo razprave o tem, kako opredeliti skupne evropske vrednote. Pa poglejmo še v prihodnost, kako vidim Evropsko unijo in Latvijo v prihodnje. Leta 2015 denimo po gospodarski krizi se bo razvilo več centrov gospodarske moči. Eden od teh centrov bo Evropska unija. Evropska unija bo imela dovolj odločenosti, da ostane skupaj, ker le skupaj lahko uresničimo naše naloge. Še več, EU bo vedno ostala odprta in pripravljena sprejeti vse evropejce, ki so pripravljeni sprejeti naše vrednote. Združenje v raznolikosti bo ključ tudi do naše prihodnosti. EU se bo razširila, vendar pa bo ohranila tudi sposobnost učinkovitega ravnanja. EU bo uspela zagotavljati svojo varnost in varnost v sosednjih državah. Kultura izobraževanja bo naš most do sosednjih držav. To nam bo tudi pomagalo do vodilne vloge na področju znanosti in izobraževanja v svetu. Ne bo več majhnih in velikih držav, ne bo več novih in starih držav. Vsako državo bomo sodili po dosežkih, ne pa po geopolitičnih kriterijih. Evropa bo združena na podlagi močnih regij, ki bodo zagovarjale svoje interese in bodo med seboj tesno sodelovale. Na ta način bodo prispevale k blagini in razvoju celotne Evrope. Vsaka država, seveda v skladu s svojimi zmožnostmi in znanjem, bo prispevala k temu razvoju. Lahko pa se vprašam tudi, ali bo leta 2015 tudi Latvija imela pomembno vlogo. Latvija bo takrat presegla krizo. Riga Naša prestolnica bo eden od centrov gospodarske rasti. Gospodarstvo bo bolj uravnoteženo, strukturno drugačno, vendar konkurenčno. Leta 2015, prvič v zgodovini naše neodvisne države, bo Latvija predsedovala Evropski uniji in se bo ukvarjala z zelo resnimi vprašanji. Naš prispevek k Evropi bo ta, da bomo prispevali naše poznavanje z vzhodnimi državami. Želimo si biti most do vzhoda, podobno kot so sredozemske države most do sosednih držav. Prav tako bomo spodbujali odprtost. Dame in gospodje, leto 2015 ni tako zelo daleč, samo šest let nas loči. Pred stoletjem je latvijski pesnik dejal, da bodo spremembe tudi v prihodnje še vedno obstajale in to velja tudi danes. Prepričan sem, da se bo Evropa spreminjala, postala bo močnejša tudi gospodarsko, vendar bo to država oziroma skupnost blaginje, ki bo krepila svoje vrednote. Evropejci bomo ponosni, da živimo v Evropi, obenem pa ponosni tudi, da smo pripadniki svojega naroda, združeni v raznolikosti. Razvoj, vrednote, odgovornost državljanov za svojo državo in skupnost narodov. To je Evropa prihodnosti. Dame in gospodje, poslanke in poslanci, uspeh Evrope je tudi merilo za naš uspeh. Naša naloga in odgovornost je, da prispevamo k temu, Vse poslance vas vabim, da pomagate evropskim državljanom razumeti naše skupne cilje, da jim pomagate razumeti, kako skušamo vplivati na življenje vseh izmed nas. To, da bodo evropski državljani podprli idejo skupne Evrope, je najboljše jamstvo za prihodnost. Hvala, spoštovani poslanci, za vaše delo v preteklem mandatu. Želim vam veliko uspeha za vaše delo v prihodnje in seveda tudi veliko uspeha na prihodnih volitvah. Hvala lepa. Gospod predsednik, v imenu Evropskega parlamenta se vam zahvaljujem za vaš nagovor, za vaš evropski pogum, za vašo evropsko odločenost in seveda smo z veseljem slišali Eh, da ste pozitivno ocenili Evropski parlament in to upravičeno. Še zelo natančno se spominjam tega, da pri pristopnih pogajanjih v drugi polovici 90-ih let, da je najprej Latvija, Litva in Slovaška predstavlja tisti krok držav, ki so bile sprva izključene in Evropski parlament je bil tisti, ki je od vlad zahteval, da se vključijo v pogajanja tudi Latvija, Litva in Slovaška. In na ta način je bilo možno, da je 1. maja 2004 tudi eh, Latvija, prav tako kot eh, Litva in Slovaška, postala članica Evropske unije. Omenili ste energetsko vprašanje in to še enkrat eh, omenjam, čisto na kratko vam bom odgovoril. E, imamo zelo odgovornega komisarja, eh, vašega rojaka Andrisa Pibalksa, eh, ki se je v preteklem eh, tednu in tudi sedaj v sporu z Rusijo in Ukrajino, ampak zlasti z Rusijo, odlično obnesel. In Andrisu Pibalksu se ob nazočnosti njegovega državnega predsednika za to najbolj prisrčno zahvaljujem. In gospod predsednik, še moja zaključna pripomba. Govorili ste o tem, Eh, da se vi učite, da se Latvija uči. To je prav gotovo pravilno. Ampak eh, tudi tisti, eh, ki so od vsega začetka spadali v Evropsko skupnost, v Evropsko unijo, se učijo od vas, od vaših zgodovinskih izkušenj. In če bomo pripravljeni, da si medsebojno prisluhnemo, da se drug od drugega učimo, potem je to obogatitev za vse izmed nas in Eh, na eh, osnovi naših skupnih vrednot smo močni, demokratični in svobodni. Prisrčna hvala, gospod predsednik Zatlers. V veliko veselji nam je bilo, da ste bili danes med nami. Hvala lepa. Eh, sedaj nadaljujemo z obrazložitvijo glasov.